predsedujoča drage kolegice in kolegi zopet bomo pričeli s sejo najprej bi vam rada sporočila da gospod Jogos papa Konstantino za veljavnostjo od danes 7. oktobra postaja član grške vlade. Čestitam mu za njegovo imenovanje. To imenovanje smo vzeli na znanje in to pomeni, da bo njegov sedež od 7.10. naprej prost. Poleg tega je konferenca predsednikov izdelala predlog za imenovanje članov v posebnem odboru za socialno in gospodarsko krizo. Ta se